Boa tarde, colegas. Declaro uh, aberta esta sessão da submissão. Spoštovani kolegi, odpiram sejo pododbora za varnost in obrambo. Sama moram voditi to prvo sejo. ker sem bila prva podpredsedujoča v tem pododboru v prejšnjem mandatu. Predvsem pa sem tukaj zato, da izvolimo predsednika pododbora. Torej, najprej bi rada vprašala, kakšni so vaši predlogi, kdo so kandidati. Prosim, da predstavite vaše predloge. Algaler.

lahko potrdimo kandidaturo Dan Žona z aklamacijo. Izvolite, prosim, lahko zasedete predsedniško mesto. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je tenais à vous remercier de votre. Gospe in gospodje, spoštovani kolegi, najlepša hvala za vaše izrazeno zaupanje. Veliko čast mi je, da lahko zasedem to mesto, ta položaj. Upam, da bom lahko nadaljeval delo gospoda von Vogava, ki je odlično pravljal to delo pred menoj.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 lepa, gospod predsednik. Skupaj z vami bi rada čestitala tudi sama gospodu von Vogavu, ki je res opravil odlično delo kot predsednik pododbora. V imenu svoje podlične skupine bi rada predlagala gospoda Paleckisa. Se upravičujem. predlagamo gospoda Mavro Nikolasa za mesto prvega podpredsednika pododpora. Imamo še kakšnega kandidata za prvega podpredsednika? Lahko torej sprejmemo ta predlog za aklamacijo. Kdo želi, da glasujemo? Ne. Torej, ne, potrdimo gospoda Mauro Nikolasa za prvega podpredsednika. Pour la deuxième vice-présidence, je donne la parole au groupe politique pour la présentation podpredsedniško mesto, izvolite, politične skupine. Radi bi predlagali gospoda Nikolaja v imenu skupine Alde. Gre za mesto drugega podpredsednika. Je na misiji, zato ga sedaj ni tukaj. So mi to že prej sporočili. Ima še kdo kakšen predlog? Kdo želi, da Glasemo tajno? Ne, torej lahko potrdimo. Gospod Nikolaj. Pour la troisième vice-présidence, la parole. Tretji podpredsednik. Gospod predsednik, sedaj pa res predlagam kolega Paleckisa v imenu moje politične skupine. Dobro, imamo še kakšno kandidaturo. Ne, torej lahko potrdimo gospoda Paleckisa na mestu tretjega podpredsednika. Yeah.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 Kein Problem. Y a-t-il d'autres candidatures Ima še kdo kakšen predlog? Ne? Torej, lahko potrdimo zaklamacijo gospoda Lizeka na mesto četrtega podpredsednika. Après la constitution du bureau, nous allons faire un point sur le calendrier. Sedaj, ko smo sestavili predsedstvo, bomo govorili o koledarju za to drugo polletje. Naslednja seja bo jutri zjutraj ob 9. zjutraj. 3. septembra pa poletnem premoru bomo imeli naslednjo sejo. Preklicali pa smo, povedali smo sejo 9. novembra. Kaj ti sestali se bomo na švedskem, prisostoval bom tej seji in zato ne bom mogel biti tukaj 9. novembra. Zato mislimo, da je